Pozdravljeni. Začenjamo z našo sejo v odboru za nadzor proračuna. Pred vami je tudi dnevni red, kot tudi zapisniki in velja, kot vedno, da če bo ne boste ogovarjali, bo sprejeta. Teoretično bi morali imeti dnevni eh, red, imate tudi pred seboj tolmaški režim in s tem takoj prihajamo k šesti točki dnevnega reda. Gre za letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF. Pozdravljam gospoda Hanna Böstija in gospoda Denofa za, kot člana nadzornega odbora. Veselim se, da ste z nama za zadnje poročilo s katerim se trenutno obadamo. Poskušamo namreč z svetovno komisijo najti nek datum, na katerem bi lahko izbirali člane odbora in tisti, ki pravijo, da parlament zavlačuje s temi postopki. Če si lahko samo povemo, da imamo celo vrsto terminov, ki smo jih hoteli postaviti od začetka maja do konca junija, je zdaj obdobje, kjer eh, smo, še vedno pa nismo našli pravega skupnega termina, kar pa ni naša krivda. Gospod Pristil bi takoj eh, predala besedo, da predstavi letno poročilo. Izvolite. Thank you, Chairman. Honorable members of the European Parliament. Spoštovana predsednica, gospe in gospodje, kot eh, predsednik nadzornega odbora OLAF-a, mi je v čast eh, da vam predstavim poročilo o letni dejavnosti nadzornega odvora. To zahteva 15. člen statuta OLAF-a, to je četrto poročilo trenutnega odvora nadzornega odbora in kot vedno predstavlja osnovne aktivnosti našega odbora, ki ga je ta opravil v prejšnjem letu, to se pravi v letu 2015. Mogoče ste že ugotovili, da poročilo izgleda nekoliko drugače kot lansko leto. Upoštevali smo povratne informacije, ki smo jih dobili od vas v Evropskem parlamentu, pa tudi v Evropskem svetu. Tako da smo se odločili za novo strukturo eh, poročila, tako da je poročilo bistveno krajše, samo 15 eh, strani obsega zajema tudi ključ eh, na sporočila in osnovni povzetek na spletni strani Olafa, pa, je na, pa so na voljo bolj tehnična mnenja, ki jih je nadzorni odbor pripravil v sodelovanju z OLAFom. Nadzorni odbor je sestavljen iz eh, članov na visoki ravni, je neodvisno telo, ki prispeva k spoštovanju pravne države in eh, k boju proti goljofijam in nezakonitemu delovanju, kar bi škodilo interesom Evropske unije in evropskih davkoplačevalcev. Vloga odbora je v skladu z zakonom, da nadzoruje, torej spremlja in občasno tudi kritizira. Olaf naj bi bil močan pri svoji osnovni dejavnosti, to so preiskave. Tako da ima nadzorni odbor enake cilje kot sam Olaf, kar je pomemben vidik, ki ga ne smemo pozabiti. Trenutno živimo v zelo otežavnih časih za Evropsko unijo, kar še krepi potrebo po zagotavljanju zakonitosti, ki jo lahko zagotavljamo samo, če je Evropa sama zauzeta za spoštovanje pravne države in zaščite tudi posameznikov funkcije OLAF-a in zdaj bom govoril o preiskovalni strani, so še pomembnejše kot v običajnih razmerah. Prav tako pa tudi delo nadzornega odbora, ki lahko da svoj skromen prispevek pri ohranjanju najvišjih vrednot Evropske unije kot eh, skrbnik nad eh, delovanjem OLAF-a v svoje prej iskovalni funkciji in pri zagotavljanju spoštovanja dolžine eh, preiskav in spoštovanja pravic udeležencev. Na teh področjih je eh, torej nadzorni odbor eh, izvaja svoje delo in pripravlja poročila. V okviru notranjega preverjanja zakonitosti, kar je tudi ena od naših nalog, kot tudi zagotavljanje ustrezne informacije, dolgega trajanja eh, postopkov znotraj eh, urada. S tem smo se ukvarjali največ. Ukvarjali smo se tudi z upravljanjem trajanja preiskav in sledili priporočilom OLOFA. Prav tako smo opravili pregled izvajanja la, naših lastnih priporočil, priporočil nadzornega odbora. Vsem želimo podpreti osebe in celoten Olof, Olaf, da lahko opravi koristno delo za Evropsko unijo. Nadzorni odbor. Kot prvo sporočilo evropskim institucijam eh, izpostavlja, da nadzorni odbor zelo ceni delo, ki ga upravlja osebje in pa vodstvo OLAFA pri izvajanju svoje emisije in eh, prosi za podporo evropskih institucij za eh, trdo delo sodelavcev in vodstva OLAFA, ki dela v dobro evropskih institucij, Evrope in njenih državljanom. Nadzorni odbor pa poskuša s svojim funkcijem prispevati k izpolnjevanju te naloge. Dobili smo tudi odzive evropskih institucij. Z izkušen iz zadnjih let ugotavljamo, da je treba eh, proučiti in izboljšati strukturo OLAF-a, kar zadeva proračunsko neodvisnost sekretarijata, so že storjeni koraki naprej, nekaj tudi, kar zadeva neodvisnost samega sekretarijata nadzorni odbor in generalni direktor OLAF-a, ki je podpiral vodstveno osebi, izvajo razprave o delovnih eh, pogojih in organizaciji dela. Želeli smo namreč izboljšati delovne pogoje, vendar pa smo naleteli do velikih nasproti med obima stranima stranima, ki jih nismo mogli rešiti v razpravah, ne zaradi pomanjkanja razprave, ampak zaradi tega, ker obe strani gledate zelo različno na določene zadeve. Emisija nadzornega odbora je opredeljena v uredbi OLAF-u. Gre za telo, ki nadzira preiskovalno vlogo OLAF-a, je pa neodvisen in tudi nadzoruje pristojnosti OLAF-a. Sklada z uredbo prav tako nadzoruje trajanje preiskav in spoštovanje procesnih garancij. Nadzorni odbor je nadzorno telo, ima pa tudi nadzorno telo vlogo svetovalno, vlogo za URF in za evropske institucije. Kar zadeva nadzorno funkcijo, sta nadzorni odbor in OLAF izvedla zelo poglobljene razprave glede trajanja preiskav in dostopa do informacij. Žal moram priznati, da nam ni uspelo premustiti nasproti. Vse to je bilo leto 2015 daleč od idealnega, tako za obe strani. Prizadevanja so bila velika, veliko časa smo posvetili iskanju rešitev, vendar smo imeli temeljna razhajanja med nadzornim odborom in generalnim direktorjem OLAFA, kar zadeva nadzorne funkcije nadzornega odbora. Za nas je nadzorni odbor sistemski in aktivni nadzornik, generalni direktor URAFA, pa bolj vidi eh, vlogo nadzora pri tem, da zagotavlja neodvisnost OLAF-a in da sprijema splošne podatke ter intervenira samo na poziv. Nadzorni odbor meni, da se mora vmešavati, če želimo doseči napredek pri opredelitvi vloge nadzornega odbora. Gre tudi za pravna vprašanja. Podpredsednica komisije, gospa Georgieva, ki je pristojna za OLAF, se je strinjala z tem postopkom in sicer, da se določena vprašanja postavijo pravni službi. Srečali smo se za podpredsednico, kot tudi generalnim direktorjem OLAF-a prisoten sem bil tudi jaz kot predsednik nadzornega odbora, kjer smo opredelili osnovna vprašanja. Veseli me, ko slišim, da napredujemo pri vprašanjih, tako da se jih lahko lotijo pravne službe. Organizacija dela in pogajanja so bila zamrznjena, dokler ne dobimo povratne informacije od pravne službe, tako da razrešimo vprašanje tolmačenja. Kar zadeva izvajanje nadzorne funkcije, je tudi vedno treba govoriti o prejšnjih izkušnjah. Predvsem pa je pomembna prihodnost ko smo pisali to poročilo. In na koncu poročila boste videli, da pozdravljamo pobudo komisije in Evropskega sveta, kot tudi Evropskega parlamenta, da, hitro, da sprejemo hitre spremembe za to, da bi zagotovili učinkovito delo sekretarjata. In če sem celo odkrit, je ta zadeva bistveno bolj pomembna kot eh, to, da se ukvarjamo z eh, tem, kar piše v poročilo. Pomembna je namreč prihodnost dela Olafa. S obžovanjem ugotavljam, da nekaj praktičnih eh, pomislekov, ki izhajajo iz prakse, pomeni, da nimamo medinstitucionalne razprave o vlogi nadzornega odbora. Takšna praktična ureditev bi lahko negativno vplivala na nameravano spremembo uredbe. To, kar smo doslej slišali od komisije, govori, govori o tem, da še nimamo jasne rešitve eh, problemov eden od problemov je dostop do informacij. Čeprav imamo razlike v razumevanju tega, kakšen je potreben dostop do informacij, je dejstvo, da OLAF spira predšejšno količino podatkov, mnogo od katerih eh, so tajni. Gre tudi za odnašanje teh informacij iz objektov OLAF-a dostop do takšnih informacij je lahko zelo omejen. Ne gre samo za to, da je treba biti v isti stavbi, ampak eh, v istih eh, zavarovanih eh, objektih. Vse smo odvisni od objektivnih, neodvisnih sodelavcev, ki pa znajo sodelovati, mora biti ustrezno usposobljeno in eh, hkrati poznati evropsko pravo. Enako bi moralo veljati tudi za sekretarjat. Vendar pa nismo popolnoma pripričani. da je ta sekretarjat kot mesto visoko kvalificiranih ljudi ustrezno zavarovano. zdaj tudi priložnost, da razmislimo o prihodnosti nadzornega odbora in nadzora samega. To je seveda zelo pomembna naloga. Ne glede na predlagane oziroma načrtovane spremembe uredbe, ki jih prav tako pozdravljamo. Evropske institucije, parlament, svet in komisija se morajo bolj osredotočiti na praktično izvajanje drugače se pojavlja nevarnost, da ta reforma ne bo prinesla pozitivnih eh, sprememb, eh, ravno nasprotno lahko slabi nadzor in potem bi se morali vprašati, ali je bolje za davkoplačevalce, da plačujejo za deset eh, sej takšne skupine na leto ali ne. V poročilo nasplošno pozdravljamo razvoj na teh področjih, eh, če pa smo odkriti, lahko te praktične ureditve uničijo celoten proces neodvisnost. Eh, zagotavljanje neodvisnosti OLF-a je ena od osnovnih funkcij nadzornega odbora po našem mnenju, je treba upoštevati celoten življenjski cikl preiskave od začetka do konca, ko vede do posledic. To je treba spremljati. Zato nadzorni odbor potrebuje vse informacije relevantne za primer, ki, ki mu omogočajo izvajanje nadzorne funkcije. zaradi preiskovalne neodvisnosti. Smo dobili vzorce, ki so opredeljeni v tem poročilu. Tukaj pa so posamezni primeri, pri kati, ki jih nismo mogli rešiti. Gre tudi za ogroža neodvisnosti zaradi pomanjkanja podatkov. Z veseljem bi odpravili vse eh, dvome v hitrem postopku, če bi to lahko. Seveda se ukvarjamo eh, tudi z vprašanjem odprave in imunosti, a, imunitete generalnega direktorja Olafa in sicer v 11. odstavku, 9. Eh, strani. Generalni direktor nas je obvestil tem, da je bila njegova imuniteta odpravljena strani belgijskih organov v določeni tekoči preiskavi. zaradi varnostnega preverjanja nam eh, generalni direktor ni eh, posredoval kaj veliko podatkov o tem. Bi pa na Evropskemu parlamentu povedal, da je pri tej zadevi nadzorni odbor opravil intenzivne izmenjave in eh, pozval k sodelovanju pri zagotavljanju naše naloge ko gre za vprašanje ogrožanja neodvisnosti eh, dela. Zavarovanje neodvisnega dela ne pomeni, da tukaj ni nobene odgovornosti. Ta odgovornost je del neodvisnosti. Kar zadeva proceduralna jamstva, postopkovna jamstva, njihovo zagotavljanje, to je naslednje ključno področje za delo nadzornega odbora. Na to temo smo pripravili precej obsežno poročilo glede eh, preverjanja zakonitosti in postopkovnih eh, jamstev. Izbrali smo vzorec eh, primerov, ki smo jih pregledali. 42 primerov smo preverili, oziroma 60 primerov, 42 dokumentov. šlo je za mm, opravljene pogovore vodstvenega osebja OLAF-a z sodelavci, kar nam je omogočilo, da smo prišli do dveh vrst eh, rezultatov. Najprej gre za splošen zaključek, ki smo ga zapisali v poročilo, poleg tega pa še nekaj koristnega in sicer. Um, Imeli smo konstruktivni dialog z Olafom, ki nam je omogočil, da smo lahko odkrili področje, kjer je prišlo do napredovanja in kjer obstajajo pomisleki. Olaf. Uh, mora tudi upraviti eh, pregled eh, svojega sistema nadzora kakovosti in revizije, kar močno vpliva na celotno učinkovitost dela OLAFA. Kaj mogoče ni osnovna tema, je pa pomembno. Gre namreč eh, za funkcije, ki so pomembne za uspeh preiskave primera. Ker zadeva eh, visoko sposobljenost eh, osebja, ki upravlja preiskave, smo to ugotovili, nadzorni odbor pa je ugotovil, da bi moral Olaf omogočiti zadostno kadrovsko opremljenost za obvladovanje vseh pravnih sistemov, ki vladajo v Evropski uniji. Skratka, svojim osebi niso uspeli pokriti vseh pravnih sistemov v Evropski uniji. Šlo je do izboljšanja dela na osnovi priporočil eh, nadzornega odbora iz eh, boljše so se tudi notranji medsebojni odnosi in spodbujamo tudi dobre odnose med preiskovalci in revizorji. Tukaj ne gre nujno za prijatelje na prvi pogled, vendar pa se lahko preiskovalci in revizori zelo dobro dopolnjujejo kar zadeva pritožbe, postopki eh, pritož, postopke pritožb. Dobili smo splošen pregled na tem, kako eh, postopkov postopkovne garancije delujejo in pri tem bi predal besedo kolego. Hvala lepa, hvala lepa tudi za vabilo sam bi vas rad obvestil o prioritet za preiskave za leto 2016, eh, tako imenovane IPP. O trajanju preiskav, eh, follow-up eh, priporočil nadzornega odbora in OLAFA najprej osnutke prioritete za preiskovalno politiko za leto 2016. Že leta 2014 smo izdali eh, poročilo, v katerem smo priporočili, da se sprejmejo smernici za uporabo treh načel za izvanje preiskav, vključno z finančnimi indikatorji po načelu sorazmernosti, potem da bi imeli dialog z deležniki in da bi nadzorni odbor dobil možnost ocene eh, prioritete preiskave za naslednja leta. To je bilo 2014-2015, eh, smo ugotovili, da moramo ohraniti vsa priporočila, ki so veljala za leto 2014. Nadzorni odbor je 2015 eh, ugotovil in je pozdravil je Olaf sprejel določene smernice za izbiro eh, primerov v skladu z določenimi prioritetami, kar zadeva prioritete za leto 2016, smo jih ponovno pregledali in piši do sklepa, da je določenje preiskovalne politike edini način za učinkovito upravljanje dela. Vendar pa Olaf lanskem letu ni pripravil eh, preiskovalne politike, temveč je pripravil samo eh, kriterije brez eh, ocene učinkov ali evalvacije prejšnjih primerov, brez indikatorjev in brez upoštevanja načel porabe v Evropske uniji in boja proti finančnemu kriminalu načelo eh, nadzorni odbor pozdravlja sprejetje notranjih eh, smernic, spreje izvajanje preiskav in izbor eh, primerov, vendar pa te smernice ne odražajo pomen IPP-jev v procesu selekcije. Po našem mnenju prioritete torej niso v skladu z zahtevanji uredbe. Nazorni odbor torej ne more ugotoviti, da so prioritete za leto 2016 ustrezno temeljene. Zato nazorni odbor eh, poziva OLAF, da pripravi preiskovalno politiko, ki temelji na ciljih eh, preiskav v skladu z uredbo nadzorni odbor torej letos eh, priporoča, da ULAF eh, pripravi prioritete na osnovi evalvacije izvajanja prejšnjih eh, primerov z opredelitvijo specifičnih indikatorjev uspešnosti ter v skladu z prioritetami evropske politike v boju proti finančnemu kriminalu. Olaf eh, naj tudi spremeni svoje smernice, da bodo odražale pomen eh, prioritete pri selekciji primerov. Naslednje priporočilo je, da pri pripravi IPP-ov za naslednjo leto Olaf opravi popolno evalvacijo prioritet eh, pripravljenih za prejšnjo leto v sodelovanju z vsemi deležniki in OLAF mora organizirati tudi ostrezno posvetovanje pri pripravi IPP, e toliko o prioritetah eh, preiskovalne politike. Drugi del, v katerem naj bi poročal, je trajanje preiskav, ki jih izvaja OLAF. spremljanje trajanja preiskav je jedro dela nadzornega odbora in povezano z temeljnimi pravicami ljudi, ki so udeleženi v teh preiskavah. Zato treba preiskave opraviti v razumnem času, brez nepotrebnih zamud in neupravičenih obdobij neaktivnosti. Pričemer je treba upoštevati vse pravne, administrativne in disciplinske postopke. To postavlja preiskave v širši okvir. Zato bi moral OLAF poročati nadzornem odboru po 12 mesecih in potem vsake 6 mesecev. Že leta 2014 je nadzorni odbor sprejel mnenje da informacije, ki jih je posredoval Olaf v ta namen, niso zadostne in so neprimerne in s tem ovirajo eh, delo nadzornega odbora, ki mora spremljati učinkovitost eh, trajanja preiskav Olafa. Olaf je upričeval neposredne informacije z informacijami, strogimi pravili grede tajnosti podatkov, vendar pa nadzorni odbor nikoli ni eh, zaprosil za posredovanje osebnih podatkov. Takšno tolmačenje uredbe strani OLAF-a onemogoča nadzornemu odboru, da ustrezno poroča institucijam Evropske unije informacije Olafa glede trajanja preiskav ne zajemajo dovolj dejanskih podatkov, zato nadzorni odbor ne more preveriti obstojni upravičenih zaostankov. Kar zadeva upravljanje in nadzor nad eh, preiskavami, je bil nadzorni odbor informiran. Ran strani mm, generalnega direktorja o 476 primerih, eh, ki so bili preiskovani manj kot 12 let. 202 od teh primerov, oziroma 202 poročilja od teh ne zajemajo nobenih eh, utemeljenih eh, razlogov, zakaj so preiskave trajale dlje kot 12 mesecev. Poleg tega no, ni bilo nobenih priporočil za skrajšanje te dobe. Na enem od plenarnih eh, srečanj generalni direktor Olafa povedal, da običajno preiskave Olafa trajajo 24 mesecev. Zato je GD Olaf pripravil indikatorje učinkovitosti, ki znaša 20 eh, mesecev na preiskavo nadzorni odbor razume, da lahko pride po 12 mesecih do nepredvidenih eh, zamud, vendar pa bi na to morali, bi moral Olaf na to upozoriti v poročilih, česar ni storil. Kar zadeva trajanje preiskav, eh, se Olaf ukvarja z različnimi podatki. Gre za datume odpiranja odločb, zapiranja odločb in eh, trajanja primerov, s katerim se ukvarja OLAF. Vendar teh informacij ne posreduje nadzornemu odboru. Zaradi pomanjkanja zadostnih informacij nadzorni odbor ni mogel sprijeti nobenih eh, sklepov glede tega, ali so bile preiskave opravljene tekoče brez nepotrebnih eh, prekinitev in ali je trajanje ustrezalo kompleksnosti primerov. Zato, da bi izračunali trajanje primerov oziroma preiskav v primeru leto 2015, eh, so potrebne dodatne statistične informacije, datume odpiranja primera, zapiranja primera in poročil o izvedeni preiskavi. To je ključnega pomena za oceno očinkovitosti preiskovalnih postopkov. To danes nažal nismo dobili nobenih dodatnih informacij. Tretji del, o katerem bom poročal, je to, kar se je zgodilo po priporočilih OLAFA. Priporočilih OLAFA državam članicam. V letu 2015 nadzorni odbor ni eh, dobil nobenih informacij o primerih, kjer se ne bi upoštevalo priporočila Olafa junija lansko leto, pa smo dobili sporočilo Olafa, da je tukaj šlo za priporočila iz leta 2014. Kar pa zadeva priporočila na področju uh, upravnih postopkov ali eh, preiskav ali administrativnih postopkov, so te informacije ključnega pomena za oceno spoštovanja priporočil. OLAF je eh, pripravil priporočila za nacionalne pravosodne organe, kar seveda nazorni odbor pozdravlja. Nazorni odbor želi preveriti informacije, Izvajanje teh je eh, priporočil na nacionalni ravni, vključno z sodelovanjem OLAF-a z nacionalnimi preiskovalnimi organi v kazenskih eh, primerjih, eh, pri tekočih preiskavah ter sodelovanje z Eurojustom in Europolom. In še zadnje poročje, v katerem bi poročal, je področje upoštevanja priporočil nadzornega odbora iz strani OLAFA, to se pravi o priporočilih, ki jih je nadzorni odbor podal OLAFO. 2011 do 2013 je nadzorni odbor izdal 11 eh, priporočil in je preverjal, kako jih OLAF izvaja. Ta priporočila smo prioritizirali in dali visoko prioriteto tistem, ki neposredno vplivajo na uredbo. 14 od 15 eh, eh, priporočil je veljalo za visoko prioriteto. Nažalost, v letu 2015 nobeno priporočilo ni bilo učinkovito izvedeno strani OLAFA. Samo devet priporočil je bilo popolnoma izvedenih, samo dve od teh priporočil je sodil v skupino tistih z visoko prioriteto. Nadzorni odbor še posebej skrbi ne izvajanje priporočil visoke prioritete povezane z temeljnimi človekovimi pravici evropskih državljanov, regulatornimi obveznostmi in varovanja neodvisnosti OLAF-a. Nadzorni odbor skrbi tudi nepopravljanje pol, skrbijo nepopolne in točne povratne informacije OLAFA. Toliko torej z moje strani. Spoštovani člani tega odbora, eh, zelo eh, dolgo vod smo imeli, eh, verjetno ste že vse pozabili do sedaj, ampak tri glavna sporočila naj še enkrat podam. Močen OLAF potrebuje močen in neodvisen nadzor. In Evropski parlament mora razmisliti tudi o praktičnih vidikih te spremembe in reforme. Ne smemo dovoliti, da praktični vidiki e, ubijajo spremembe same. Potem imamo notranjo revizijo legalnosti e, in pa izbiro primerov na ta način lahko lahko postane bolj uspešen in učinkovit in zato, da bo to učinkovito, je treba uporabiti znanje vseh držav članic in pa sodelovanje med njimi. E, to je ključnega pomena za uspeh OLAF-a, zato je treba ta vidik še okrepiti. To je moje drugo sporočilo. Tretje sporočilo pa zadeva osebje in pa preiskovalce. Ti e, potrebujejo več e, spodbud, več Eh, priznanja eh, in to se mi zdi zelo pomembno. Toliko o našem letnem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Tudi gospodu Denofu za letno poročilo, tudi za časti, ki ste ga vložili s kolegi, z enim kolegi v to delo. Kot vidimo, je to delo povezano tudi z neprijetnostmi. Če citiram remarka na zahodu, nič novega kar seveda obžalujemo. Še vedno imamo velike težave pri dostopu do dokumentov in s tem sistematično neupoštevanje delov uredbe. In to je nekaj, s čemer se soočamo od najmanj leta 2012, upozorjeno 6. november 2013, ko nam je gospod Piš pokazal strani z počrnjenimi vrsticami. OLAK je še vedno institucija, ki je težko preverjati, kar tudi slabi njegovo vlogo. Zato, ker nek nadzor na pravi strani pomeni ustrezno varovalko. To skratka zelo obšalujemo. Vaše poročilo kaže, da v 676 preiskavami, ki trajajo dlje kot 12 mesecev, pri 55 odstotkih ni bilo temelitve tega trajanja in pišete tudi, da niso zajemala poročila tudi nobenih eh, dodatnih koristnih eh, podatkov, na osnovi katerih bi lahko sklepali, zakaj so preiskave trajale dlje. Olaf tega tudi noče komentirati. To je zelo obžalovanje vredno, kar zadeva učinkovitost dela Olafa. Evropski parlament je k temu vedno povedal svoje in je vedno zahteval, da bi nadzorni odbor dobil dostop do podatkov. Martina je v razrešnici 2014 napisala, da priporočila, da nadzorni odbor dobi ustrezni dostop do informacij, ki mu omogočajo izvajanje svojega, svoje funkcije pri nadzoru delovanja OLAF-a in spodboja OLAF ta omogoči dostop eh, nadzornemu odboru do podatkov, tisti, ki jih je nadzorni odbor potrebuje, da opravi svoje delo v okviru svojih pristojnosti. Že pri različnici za leto 2013 smo imeli to težavo Imamo tudi uredbo, ki v sedmem členu pravi, in sicer v osmem odstavku, da je treba nadzornemu odboru navesti razloge za sprejem sredročnih okrepov za skrajšanje preiskav, če ti trajajo dlje kot 12 odstotkov. Skratka, Olaf ne upošteva delov uredbe pri poročanju. In s tem postavljamo novi nadzorni odbor pred nerešljivo nalogo. Sej jim dajemo nalogo in jih prosimo, da jo nekako opravijo, čeprav za to ni pravih eh, pogojev. Ne mogoče bi se mi zdel, da takšna situacija lahko traje tako dolgo in to se mi zdi eklatantno zlorabo eh, pristojnosti in eh, to meče zelo, zelo slabo luč na pomemben organ Evropske unije, gospod Stas. Um, ik, ik wil, uh, de, de leden van het Hvala. Hvala. Vele werk. Najprej bi se zahvalil odboru uh, za tako dobro upravljeno delo, za vso predanost pri tem delu in za način, kako so skušali izpolniti svojo nalogo. Eh, zahvaljujem se sekretarjatu nadzornega odbora in eh, sicer se zahvaljujem tudi za letno poročilo. Mene to zelo jezi, Uh, jezen sem, da se take stvari dogajajo. Uh, generalni eh, direktorat in pa nadzorni odbor Olafa imajo že dolgo časa slabe odnose. In uh, prejšnjega komisarja in to komisarko smo prosili naj uh, intervenirata. Sestali smo se večkrat in mislim, da bi se odnosi med nadzornim odborom OLAF-a in pa eh, generalnim eh, direktoratom morali izboljšati. Toliko sestankov smo že imeli in mislil sem, da je končno prišlo do izboljšanja, ampak po tem letnem poročilu eh, pa vidim, da pravzaprav ni bilo veliko doseženega. Prebral sem določene ugotovitve iz poročila. Zdi se mi, da se zdaj nahajamo v trenutku, ko je treba politično ukrepati. Ne moremo ostati zdaj križem rok, kaj ti situacija je res neuzdržna. In uh, ta situacija je dvojno zapletena. Uh, Nadzorni odbor bo v kratkem treba obnoviti. In zelo se bojim, da bo to prineslo še več težav za prihodnost. In kar se tiče uh, komentarjev poročevalcev, recimo v drugi točki, ko gre za Eh, način izvajanja nadzora, potem deveta točka o tem, kako lahko izboljšamo in eh, zagotovimo neodvisnost Olafa, potem imamo 25. točko in 27. tudi ta me zelo skrbi. Ta točka govori o prioritetah za preiskave, to so politične prioritete, piše tudi, da priporočila niso bila izvedena. Potem se govori tudi o dolgih preiskavah eh, brez pravega razloga, potem 42. Eh, točka je tudi zaskrbljujoča ali pa točka, kjer se omenjajo odnosi med Olafom in pa nadzornim odborom. Od 50 je bilo izvedenih samo 9 priporočil. Najbolj pa me skrbi to, kar je povedal gospod Polsti eh, in sicer na prvem sestanku, ko je govoril o eh, stališču ljudi, ki eh, delajo v sekretarjatu nadzornega odbora. Vsi vemo, da obstajajo dobri odnosi med gospod Georgijevo in nadzornim odborom, prav tako vsi vemo, da obstajajo dobri odnosi med gospod Georgijevo in nadzornim odborom, prav tako je bilo sodelovanje z nizozemskim predsedstvom zelo dobro, dobro je tudi sodelovanje s parlamentom. In eh, vsi želimo zagotoviti neodvisnost sekretarjata. Zato je tudi potrebno eh, zaposliti nove ljudi oziroma dati priložnost eh, tudi novim ljudem. Sam zagovarjam to stališče. Ampak, ko berem to poročilo, naprimer, da so delavci nadzornega odbora, da bodo eh, prepuščeni uradu Paymaster Office. To je urad, ki obravnava individualne pravice. Če si to pogledam na spletni strani odbora, potem je videti, kot da gre za neko računovodsko delo. Eh, torej ukvarjali naj bi se z pritožbami osebja in tako naprej. Tukaj pa imamo funkcionarje, ki upravljajo pomembne naloge v zvezi z delom OLAF-a, ki delajo v nadzornem odboru. Eh, potem pa to zaupamo eh, kar tako nekemu uradu. Eh, kako je to možno? Kateri uslužbenec bo pripravljen? delati v takšni službi in se potem obračati na ta urad. Veliko vprašanj imam. Eh, rečeno je, da naj bi prišlo do večje rotacije med osebjem. Če bo prišlo res do te rotacije, potem se lahko zgodi, da se bomo znašli v situaciji, ko bodo vsi člani nadzornega odbora nadomeščeni z novimi eh, člani. Gotovo bodo ti tudi zelo kompetentni, ampak eh, to se še nikoli ni zgodilo. In ti funkcionari, ki imajo veliko izkušenj, bodo torej eh, nadomeščeni. Kar se mene tiče, mislim, da bi morali zelo paziti. Paziti moramo na ugled nadzornega uh, organa. Eh, prav tako na ugled uh, urada, ki obravnava pritožbe osebja. Če ne bodo stvari na tem področju jasne, potem mislim, da bomo mi v parlamentu tudi morali odgovarjati. Poleg tega bo treba eh, nadomestiti eh, nekdani odbor oziroma eh, nadzorni odbor z novim, prav tako sekretarjat tega odbora. S tem bi generalnemu direktorju Olafa dali zeleno luč, da izbere tak nadzorni odbor, ki bo njemu ustrezal in tega ne smemo dovoliti. Treba je eh, braniti eh, vladavino prava. In mislim, da bomo morali o tem še razpravljati tudi tukaj s koordinatorji. Hvala. To je zelo pomembna točka, kajti, če se ne moremo zanesti na to, da eh, bodo ustrezne spremembe eh, z eh, strani sekretarjata tudi izvedene. Če ne bomo imeli učinkovitega nadzora, potem bomo res naredili veliko napako. Zato razmišljam, da bi mogoče točko jutri prestavili glasovanje o tej točki, da bi dobili mandat za pogajanja. Jaz tudi ne vidim preveč eh, prepričljivo eh, pismo podpredsednice. Eh, lahko stojim za neutralnostjo posameznih uradov, ampak če bomo vse postavili v isto kategorijo, potem bo rezultat ravno nasproten od tega, kar bi si želeli. Torej, potrebujemo več gotovosti. Kaj ti zaradi eh, tega eh, dolgega navskrižja eh, mislim, da lahko pričakujemo težave. To je tema, s katero se že zelo dolgo ukvarjamo in zares eh, mi je žal, da se ne moremo eh, kar zanesti na informacije. Zato bi res rada razmislila o tem, kaj bi bilo eh, najbolje storiti. Kajti nadzorni odbor mora res imeti možnost, da opravi svoje delo. Naslednja na vrsti pa je kolegica Jara. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Eh, če situacija res ne bi bila tako eh, zapletena in boliča, bi se celo smejala, kajti eh, posledice zdaj so res eh, negativne. Sama sem večkrat na to upozorila že prej. Zdaj pa smo pač v taki situaciji, v kakršni smo se znašli. Zelo se zahvaljujem za eh, poročilo nadzornega odbora. Eh, rada bi povedala, da če bi morali povzeti leto 2015 in leto 2016 do zdaj, oziroma če bi morali povzeti najpomembnejše spremembe, v tej bitki, ki jo vodimo že dolgo, potem bi to bilo, da eh, že dolgo govorimo o tem, da bi eh, nadzorni odbor moral postati bolj neodvisen, moral bi se osvoboditi od Olafa. To je namreč organ, ki mora zagotavljati neodvisnost Olafa in sicer neodvisnost od kakršnega koli eh, pritiska, ali odvisnosti od komisije. Mm. E, torej, Olaf ne sme biti odvisen ne od komisije, ne od e, drugih institucij. In e, ta, ki skrbi za neodvisnost, je nadzorni odbor in mislim, da bi to morali ohranjati še naprej. Predstavnika nadzornega odbora bi prosila, da bi prosila, Če razloži pismo podpredsednice, zanima me, ali sta eh, govorila o tem, kakšna naj bo odločitev. Zdi se, da eh, so zdaj nekako eh, vsi za tisto rešitev, ki je bila predlagana. Sama nisem bila za to rešitev že od vsega začetka in sem opozarjala na težave. Prosim pa, če nam nadzorni odbor lahko razloži, kaj se v tem trenutku dogaja. Eh, in kaj je novega pri celotni situaciji. No, smo leta 2016 eh, in komisija je oduzela imuniteto generalnemu direktorju Olafa. Nadzorni odbor bi moral tukaj sprožiti alarm, kajti to je eden od vidikov, ki eh, eh, zadevajo zaščito generalnega direktorja. Olaf eh, eh, namreč eh, nadzoruje situacijo, varuje pred goljufijami in to, da se oduzame imuniteto generalnemu direktorju, je del procesa, ki je zelo kontroverzen. No, tudi tukaj v tem odboru smo nekaj prispevali k temu, predvsem pa je prispeval nadzorni odbor kdorkoli iz eh, nadzornega odbora eh, naj nam prosim pove, kaj o tem menijo. Zdaj se zdi, kot da je generalni direktor Olafa odgovoren za vse, kar se slabega dogaja v Evropski uniji. In mislim, da bi morali eh, to bolje razjasniti. Treba je nadzorni odbor narediti bolj neodvisen, ne vem ali od Olaf ali od koga drugega, no pa tudi eh, komisija ne sme vplivati. Sama sem se udeležila predstavitve glede neodvisnosti Olafa in eh, zelo alarmantno se mi je zdelo, da odgovoren za varstvo podatkov, eh, za nadzorni odbor, torej ta eh, odgovorni je vprašal, eh, kaj se dogaja na tem področju. Zdaj pa se celotna razprava vrti okrog tega, da ni dostopa do podatkov oziroma do dokumentov. Vidim, da je nekaj tega dostopa vendarle bilo. To je razvidno tudi iz poročila, piše, koliko primerov je bilo obravnavanih, vidi se torej, da imate dostop do teh primerov. Meni pa se najbolj alarmantno zdi to, da niso bila upoštevana priporočila. Gospod eh, Pjesti, vi ste rekli, bomo videli, če bodo pač to začeli izvajati, bomo videli, ampak. Eh, treba se je usredotočiti na konkretne primere in s konkretnimi podatki. Eh, poleg tega je treba obravnavati vsa priporočila varuha podatkov. Na koncu pa bi povedala še naslednje. Imamo uredbo o OLAF-u in pa o nadzornem odboru in tam piše, da mora nadzorni odbor eh, Eh, spremljati, ne nadzorovati ali zasledovati Olaf, eh, ali zagotavljati neodvisnost, ampak spremljati. Nič pa ne piše o postopkovnih jamstvih. In eh, z gospod Gresle sva se zelo borili za to, da bi to bila tista ključna točka. Državljanov namreč ne zanimajo spori med Olafom in pa nadzornim odborom in pa drugimi institucijami. Zanima jih to, ali v nekem primeru stvari dobro potekajo. Tukaj imamo določene podatke in zanima me, kdo je odgovoren za postopkovna jamstva in kaj bi se moralo na tem področju narediti. To je specifičnost, ki jo je uvedel ta parlament. Zanimajo me rezultati OLAF, ampak tukaj imamo tudi različna mnenja. Obravnavane so bile teme, kot je tobak in pa še druge pomembne teme. Torej, postopkovna jamstva pa so tisto ključno vprašanje, ki. Eh, je pomembno. Pogosto stvari eh, ni več možno popraviti potem, ko gredo na robe. Naprimer, če pride do težave v državi članici, eh, se potem stvari lahko prenesejo na sodišče, ampak eh, težko je stvari popraviti za nazaj. In vidim, da je bilo nekaj takih primerov situacija, v kateri se zdaj nahajamo, pa je takšna, da mislim, da kolikor uh, manj bo nekih uh, prejšnjih problemov prenešenih v prihodnost, toliko bolje. Institucije se morajo spreminjati, to je res, Evropa se spreminja in Sekretarjat je tisti, ki zagotavlja stabilnost neke institucije. No, določeno osebje se je že eh, spremenilo, mislili smo, da bomo na ta način izboljšali situacijo. Eh, vodja nadzornega odbora je ostal, ampak eh, mislim, da se stvari niso izboljšale, ampak so se celo poslavšale. Zdi se, da nadzorni odbor zdaj eh, ni oziroma se ne strinja z vidiki neodvisnosti, potem je bila odzeta imuniteta generalnemu direktorju Olafa in zdi se, da to sploh nikogar ne skrbi, ker se tukaj vsi ukvarjate z drugimi zadevami. Torej, če sem pravilno razumela, potem gre tukaj eh, za. Eh, zadeve, ki spoh niso povezane z eh, dvigom imunitete. Torej, eh, meni se zdi neodvisnost načeloma pravilen predlog, če imamo seveda zadostna zagotovila, da lahko potem sekretarjat še naprej dejure, deluje in na to je upozorila tudi kolegica Ajala. Sedaj pa kolega Flanagan. Uh, Hvala. Uh, poročilo je zelo zanimivo. Sam sem nov na tem področju. In eden od prejšnjih govorcev je rekel, da uh, se te stvari že dolgo vlečejo. Sam se tega ne zavedam oziroma nisem situacije poznal prej. Zdi se pa, da je to nek običajen problem, ko potrebujemo tudi nadzor za policijo, naprimer, ko eh, nekdo spremlja delo tistega, ki izvaja nadzor. Seveda moramo biti previdni pri tem in Olaf mora biti previden pri tem, katere informacije eh, objavi. V deveti točki piše, da e, niso bili vsi podatki na voljo in da zato ni mogoče opredeliti, ali je Olaf dobro e, deloval. Ali ste dobili odgovor od Olafa, zakaj? E, zakaj torej ni podal informacij odboru? To je tukaj izraženo zelo nejasno. Potem imamo tudi drugo točko. Če Olaf ne podaja odgovorov na osnovna vprašanja, se morate vprašati, kakšen je razlog za to. Kakšen je namen torej, tistega nadzornika, če stvari ne more nadzorovati. Mogoče je to naivno vprašanje, ampak želel bi si slišati odgovor. Hvala. Kolegica Dlabajova. Hvala. Hvala za to poročilo in eh, tudi za razpravo. Veliko je bilo že povedanega. Imam pa eno konkretno vprašanje in sicer je bilo tudi to že omenjeno, tako da bom verjetno nekaj idej in komentarjev kolegov ponovila, ampak res bi rada točen odgovor na to vprašanje. V poročilu se omenja, da nadzorni odbor ni imel neomejenega dostopa do eh, vseh podatkov o primerih, Naša predsednica je to tudi omenila v poročilu o razrešnici za leto 2014. Smo se tudi ukvarjali s tem. Um, sama nisem poslušala nemščine. No. Um, 212. člen govori o tem, da je treba Olaf pozvati, da nadzornemu odboru zagotovi informacije, ki jih ta odbor potrebuje za izvajanje svojih eh, dolžnosti in nalog v okviru zakonodajnega mandata. To je parlament eh, odobril in potrdil na glasovanju, ko je šlo za razrešnico leta 2014. Kot je rekla kolegica Ines Ajala Sender, da jo to zelo skrbi, ehm, tudi mene skrbi in zanima me, eh, kakšen je namen eh, varstva podatkov o nadzornem odboru, ali je to v skladu z eh, Evropskim varuhom za podatke, ali ste vprašali za mnenje, mogoče kakšen pravni oddelek, ki bi vam lahko dal pojasnilo. Eh, sama skušam uporabljati zdravo pamet in bi v tem primeru prosila za pravni nasvet. Hvala. Okay. Thank you, there are. Gospod Prsti. Hvala. Nekaj vprašanj je bilo politične narave, druga pa so bila bolj tehnična. E, mi smo odbor strokovnjakov in se ne ukvarjamo toliko s političnimi vprašanji, ampak bolj s tehničnimi. Pa bom začel kar s temi. Kar se tiče varstva podatkov, To ni povezano z našim delom oziroma z uredbo. Tukaj vse jemljete zelo dobesedno, zato me boste verjetno spet eh, obsodili. Eh, gre za to, kako OLAF procesira osebne podatke in eh, zato bi moral skrbeti tudi varuh Evropski varuh za eh, varstvo podatkov. V preteklosti smo imeli neko schemo za to, potem eh, je uradnik v Olafu, ki je odgovoren za varstvo podatkov in je odgovoren tudi za varstvo podatkov nadzornega odbora, rekel, da bi eh, moral nadzorni odbor imeti svoj opis za to področje. Ta dokument pa še ni začel eh, veljati, sekretarjat ga pripravlja, eh, vendar pa eh, ni še prišel do varuha za podatke. Toliko torej o tem področju varstva podatkov. Potem pa neomejen dostop. V tem poročilu je razloženo, da obstajajo včasih pogoji in postopki, ki stvari preveč zapletejo, torej, da bi imeli dostop do informacij povezanih s primeri. Pri določenih eh, temah smo imeli te vzorce podatkov, bila pa sta dva primera, kjer so zunani akteri trdili, da Olaf ni deloval neodvisno. In v tem primeru bi radi dobili podatke tudi o teh primerih, eh, skupaj z vsemi dodatnimi informacijami. Ampak Olaf eh, je ustrajal pri tem postopku, eh, kjer vsak korak zelo dolgo traja. Mm če obstaja pa dolgo časovno obdobje med posameznimi koraki, potem se e, stvar hitro zaustavi. In ne gre za to, da nadzorni odbor meni, da so informacije potrebne pogosto moramo mi se zagovarjati in razlagati, zakaj so določene informacije potrebne. In ko ste rekli, da nadzornik nadzoruje nadzornika oziroma da se nadzoruje tudi tistega, ki nadzoruje druge, eh, mislim, da ne moremo v resnici pomagati, če eh, nimamo zadostnih eh, podatkov. Ne, ne želim pa reči, da v OLAF-u ne delajo eh, dovolj. Eh, želim reči samo, da je postopek zelo zapleten. In kaj se dogaja pri sekretarjatu? Naše sporočilo je, da je treba razmisliti tudi o tem, kako zagotoviti dostop do informacij o primerih. Kako naj bi se to izvajalo v praksi? Eh, vprašanja povezana z varnostjo so zelo pomembna in to predstavlja pomemben vidik vprašanja varstva podatkov. Toliko z naše strani. Mi nismo. Eh, rekli, da je Olaf vsega kriv ali karkoli podobnega. Ampak eh, takšna praksa ima zelo velik učinek na to, kako stvari potekajo in mislim, da bi si morali te prakse pogledati. Nekaj je bilo narejenega na področju dobrega upravljanja, ampak eh, vsekakor ne dovolj. Kar pa se tiče odzema imunitete generalnemu direktorju. Ehm, pa naj povem, da letno poročilo pokriva leto 2015, zato eh, odzem imunitete tukaj ni glavna tema. Gospa Jala Sender je prav povedala, da je treba to vprašanje rešiti, ampak eh, na tem se še dela. Mi smo v stiku s komisijo. Eh, prosili smo za razlago komisije, kaj se dogaja in kakšna so tukaj eh, jamstva, kakšne so varovalke. Prosili smo tudi za informacije eh, generalnega direktorja. Dobili smo njegovo opozorilo. Nismo želeli, da to pride v medije, ampak potem je seveda prišlo in to je še povečalo skrbi. Ves čas smo tudi v stiku s komisijo in tudi s samim generalnim direktorjem. To je vprašanje, kjer eh, nadzorni odbor in kjer bo tudi nov nadzorni odbor moral resno ukrepati. Eh, nimam pa tudi vseh informacij in zato kaj dosti več tukaj v Evropskem parlamentu o tem ne morem povedati. Mislim pa, da je to večinoma vse kar se tiče vaših eh, neposrednih vprašanj. Potem pa še bolj politična vprašanja. Trajanje preiskav je seveda zelo pomembno. To je pomembno za učinkovito uporabo sredstev in pa tudi za vse upletene. Mi te zadeve tesno spremljamo. Eh, to ne sme biti samo neka formalna dejavnost, ko gre za spremljanje trajanja preiskav. Potem pa še praktične težave. Mm, praktične težave za Olaf, eh, poleg oduzema imunitete generalnemu direktorju. No, dve težavi vidimo z naše perspektive. Ena je povezana z eh, trajanjem preiskav, eh, druga pa z eh, priporočili za Olaf. Če ta priporočila nikamor ne vodijo, potem to postane problem določene stvari so postale problem v državah članicah in skušali smo eh, odgovoriti na vprašanje, zakaj je temu tako. In potem smo naleteli tudi na eh, notranjo eh, preiskavo oziroma revizijo legalnosti. To so mogoče bolj dolgočasni elementi, ampak so pa tudi zelo uh, pomembni. In na naši spletni strani je na voljo veliko podrobnosti o tem. Podali smo mnenje, ne gre pa samo za mnenje, ampak je to tudi nek eh, zgled, da lahko tudi nadzornik. Eh, tistega, ki druge nadzoruje, lahko z njim eh, doseže dogovor. Hvala. Ich, um... Najlepša hvala. Izhajam iz tega, da eh, bomo o tem razpravljali tudi z generalnim direktorjem. Eh, iščemo že datum in zahvaljujem se za to letno poročilo. Mislim, da je to bil vaš zadnji obisk pri nas, zato se vam prisrčno zahvaljujem za opravljeno eh, delo in eh, vam želim vse najboljše v prihodnosti, kolegica Jala Sende. No. Hvala. Eh, mislim, da nisem dobila odgovora na svoje vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno. Zakaj ni bilo nobenega mnenja o postopkovnih jamstvih? Ali se njim to ne zdi tako pomembno in kdo je poročevalec za vprašanje? Eh, ta postopkovna jamstva. Rada bi se pa tudi sama pridružila zahvali eh, vsem trenutnim članom in vodstvu nadzornega odbora za sodelovanje z nami. Hvala. Ja, res je. Ta postopkovna jamstva, zakaj ne igrajo pomembne vloge v letošnjem poročilu? Izvolite. Se upravičujem, trije elementi se pojavljajo. Potrebno si je ogledati tudi postopke, če želimo zakonitost eh, pregleda in sicer eh, govorim eh, tudi o tekočih postopkih. To je ena izmed eh, lasnosti te eh, komponente zakonitosti, zato smo to storili. Potem smo se osredotočili eh, tudi na eh, postopek pritožb. Olaf. je sprožil določene eh, postopke in obravnavali smo vse tiste, ki neposredno zadevajo to področje. Potem pa je tukaj še tretja tema, dokumenti in tukaj smo bili v stiku z vsemi zato da bi dobili eh, neposredne informacije o pritožbah eh, in vsem, kar bi lahko eh, bilo pomembno. Torej, to smo storili, kar zadeva postopkovna jamstva. In tudi preiskave so del tega postopka in seveda se to vprašanje postopkovnih jamstev kar naprej pojavlja. Eh, namreč, eh, če gre za nedejavnost ali pa eh, postopkovne težave, torej tudi s tem smo se ukvarjali. Tega ne moremo narediti vsako leto, seveda glede na razpoložljiva sredstva, ne moremo se ukvarjati z vsemi točkami. In zaradi tega. Eh, je seveda potrebno eh, izbrati tiste teme, s katerimi se bomo podrobneje ukvarjali. Glasov iz dvorane, tolmači že ne slišimo, ker gospa Jale Sendor ni vključila mikrofona. We haven't done, we haven't done nismo pripravili ločenega poročila na temo postopkovnih jamstev, ampak z to temo smo se ukvarjali v številnih eh, mnenjih. Zavestno smo se odločili za ta pristop. In glede eh, na odgovore Olafa, bom uh, kasneje pokomentiral uspeh. Moram pa reči, da smo uh, zelo dobro sodelovali v uh, postopku izbora. Gospod uh, Nov želi še nekaj dodati. Ja, čisto na kratko, da odgovorim gospe Ajali Fender. Postopkovna jamstva za nas so in bodo ostala pomembna. Zato Nismo pripravili ločenega poročila na to temo, kajti če eh, pregledate naša eh, mnenja, lahko vidite, da je to horizontalna tema v vseh eh, mnenjih. Gospa Jale Sender spet ni vključila mikrofona, zato je tolmači ne slišimo. Ja, ja, ja, tako je. Lahko le čakam in si ogledam tudi priloge k letnemu poročilu, potem bomo imeli veliko bolj jasno sliko. Ampak eh, ko si takole ogledam eh, poročila, eh, mislim, da vsaj na prvi pogled obstajajo, obstaja še veliko vprašanj v povezavi z postopkovnimi jamstvi in tudi, ko gre za priporočila in neizvedena priporočila. Ne vem, koliko težko je eh, obravnavati eh, postopkovna jamstva, če nimate dostopa do dosjejev eh, o zaključenih preiskavah. Najbrž je potem težko dati kakšno bolj jasno izjavo. Torej, dostop do teh dokumentov je ključnega pomena za delo nadzornega odbora. to uh, sem želela še enkrat povdariti. Mislim, da je potrebno to situacijo zares izboljšati. Gospa Hoffman se je javila k besedi, ampak nimamo več časa, na vsak način bomo še nadaljevali s to razpravo, ampak izvolite. Ja, hvala lepa, gospa uh, Gresle, hvala lepa, da ste mi še dali možnost, da spregovorim. Gre za eh, dve kratki eh, točki, eh, ki bi jo še rada izpostavila in prehajam na angliščino. Mislim, da je to bila zelo zanimiva razprava in to razpravo si bomo zagotavo zapomnili. Predlagam pa, da si odberete tudi, preberete tudi naše obsežne odgovore na eh, poročilo nadzornega odbora na temo Olafa. Vse to smo vam poslali, lahko pa jih najdete tudi na spletni strani Olafa. Dejali ste, da imate eh, težav do eh, informacij eh, povezanih eh, z eh, posameznimi primeri. Eh, eden iz poslancev je večkrat eh, omenil eh, številko devet, eh, torej v trenutni situaciji smo res storili, kar smo lahko in seveda moramo upoštevati eh, pravo eh, in eh, zakonska določila. Kar bi predlagala je, mogoče včasih ne moremo dobiti ravno tistega, kar bi si želeli, kajti potrebne so še nove razprave in tako naprej. Zato bi res spodbudila k nadaljemu dialogu na to temo. Kar pa uh, zadeva uh, naše rezultate, ki smo jih objavili 31. maja, Uh, lahko vidite, da uh, se je uh, trajanje preiskav zmanjšalo. Uh, Eh, in to se nanaša tudi na to razpravo o 12-mesečnih, 18-mesečnih poročilih in tako naprej. In uh, moram povedati, da so eh, naši zaposleni skušali posredovati kar se da obsežne informacije, kako hitro so to lahko storili. Če tega nismo storili eh, zares dobro, eh, če nismo dosegli 150 odstotkov, se upravičujem, ampak storili smo vse, kar je v naših močeh. In eh, potem še informacije na zahtevo, to ste izpostavili in to eh, seveda pozdravljamo. Pozdravljamo eh, tudi to poročilo o zakonitosti, ki ga jemljemo zelo resno in mislim, eh, da je sodelovanje zares eh, dobro delovalo. Mislim, da je to dober primer eh, sodelovanja. In eh, še zadnja točka, če dovolite. 31. maja bo objavljeno poročilo OLAFA in rezultati mislim, da so zelo pomembni tudi za odbor za proračunski nadzor. Ravno kar smo slišali, da eh, bodo mogoče predstavitve potekale septembra. Zares eh, vas prosim, da eh, vsi storimo vse, kar je v naši moči, zato da bi. Eh, to uh, še uh, storili uh, pred poletjem. Zelo bi mi bilo všeč, če bi bilo to mogoče. Najlepša hvala. Zares bi eh, nam. Uh, Zares bi bilo kor zelo koristno, če bi lahko nadzorni odbor tudi pregledal številke. E, namreč to se je izkazalo za, za res pomembno. Potem e, bi imeli vaši podatki tudi dodatno verodostojnost. Torej, e, Še enkrat vas pozivam k sodelovanju, kaj ti potrebujemo potrditev določenih eh, podatkov eh, strani eh, nadzornika v OLAF-u. Najlepša hvala torej za to razpravo, hvala lepa za opravljeno delo in veliko sreče v prihodnosti. Upam, da bomo lahko zadeve uredili tako, da bomo lahko zadeve uredili tako, da nadzornemu odbor, odboru ne bomo pošiljali eh, le odprtih primerov. Eh, in mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela, zato moramo jutri tudi razmisliti o tem, ali ne bi bilo smiselno še enkrat predstaviti te točke, eh, da razjasnimo še določena vprašanja. Sicer bomo to morali storiti tekom pogajanj. In besedilo, ki ga bomo jutri sprejeli, ne bo moglo biti končno besedilo. Moramo nam reči razjasniti, eh, zakaj pravzaprav gre pri eh, teh eh, pravnih spremembah. Tako, eh, zaključili smo to točko na dnevnem redu. Sedaj pa smo pri eh, peti točki dnevnega reda, namreč eh, Litva nam je poslala novega eh, kandidata, kolega Balčitis bo to lažje izgovoril kot jaz, gre za kolega Šačiusa in eh, sledi zaslišanje eh, tega novega eh, člana računskega sodišča. Kolega Bart Štas bo nadomestil gospoda Javorja, ki ga danes žal ni z nami. Prisrčno dobrodošli in se upravičujem za zamudo vemo, da je za vsakega kandidata, ki mora čakati pred vrati, eh, to težko, ampak zato vam sedaj kar dajem besedo, da se predstavite in da potem eh, nadaljujemo z razpravo. Izvolite. Thank you, madam chair. Uh, honorable member. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani člani odbora sem v precej neprijetnem položaju danes, kajti eh, ponavadi predstavljam eh, koncepte in ideje, ne pa sebe. Eh, in sedaj moram predstaviti sebe, nekoliko sem srmežljiv in malce me je strah, torej oprostite. Držal se bom svojih petih minut, kolikor sem razumel, mi je toliko časa na voljo. In upam, da ste že prijeli odgovore na vprašalnik, ki sem jih poslal. Naj izpostavim najpomembnejše teme, o katerih bi lahko potem podrobneje razpravljali. Te teme se v prvi vrsti eh, seveda dotikajo mojih osebnih izkušenj Za me je zelo pomembno vprašanje, vprašanje moje neodvisnosti in zagotovil vam bom, da sem neodvisen. Predstavil bom tudi eh, svoje pobude za moje prihodnje delo, predstavil bom svojo vizijo prihodnosti Evropskega računskega sodišča in pa moje vloge na Evropskem računskem sodišču. No, naj začnem z uh, svojo poklicno potjo. Od leta 2003 uh, eh, sem delal v javnem sektorju. Potem, uh, ko sem diplomiral na pravni univerzi uh, v uh, Litvi, sem uh, začel delati na različnih ministerstvih uh, in Delal sem na treh zelo zapletenih področjih in sicer na a, eh, področju socialne varnosti in pa zavarovanja, potem na področju zdravstvenega varstva in pa na področju financ. Bil sem a, eh, namestnik ministra in potem minister in sicer a, eh, pred letom 2008 in pa po letu 2012. Eh, torej, moje poklicne dosežke lahko najdete v odgovorih na vprašalnik. Izpostavil bi le nekaj najpomembnejših eh, točk, ki bodo vplivali tudi na moje prihodnje leto. 80 odstotkov evropskega proračuna je eh, predmet skupnega upravljanja in to eh, je za Litvo eh, zelo pomembno. To so za nas zelo pomembna sredstva. Mislim, da je bil eden izmed mojih velikih dosežkov ta, da sem poskrbel za večjo učinkovitost evropskih sredstev. To je bil tudi moj osebni cilj. To je bila ena izmed prvih nalog, ki mi jo je dal moj minister gospod Balčicis eh, leta 2006. Namreč dejal je, da naj poenostavim ta sistem. Da naj poskrbim za to, da bodo pravila eh, za pridobitev sredstev preprostejša in torej učinkovitejša. Slogan ki ga sedaj vsi poznate, je uh, ulaganja, eh, ne pa uh, boljša uporaba sredstev. To je, bilo, uh, to je bil slogan, ki se je pojavil v Vilni v času uh, litovskega predsedovanja in tukaj ne gre zgolj za slogan. Ulaganja pomenijo uporabo finančnih sredstev. Pomenijo uporabo evropskih sredstev, eh, ampak ne, eh, ne nehno uporabo evropskih sredstev, kajti eh, ta sredstva niso neizčrpna. In v našem nacionalnem interesu je, da jih bolj učinkovito uporabljamo. Enostavnost je seveda ravno tako zelo pomembna. In to je eno izmed področji, ki smo ga zelo dobro uredili v Litvi. Eh, uporabili smo izkušnje iz leta 2004 do 2006 in od leta 2007 naprej smo uh, pričeli z uporabo določenih nacionalnih določil, ki so v skladu z evropskimi določili in zaradi katerih je uh, črpanje evropskih sredstev veliko učinkovitejše, kot je bilo v preteklosti. Litva uh, je uh, torej uh, na samem vrhu. Uh, kar zadeva črpanje evropskih sredstev. Druga pomembna stvar, ki bi jo rad eh, izpostavil, je eh, medinstitucionalni sporazum eh, na področju revizije uporabe evropskih sredstev v Litvi. Tukaj gre za precejšno novost, kot majhna država si ne moremo privoščiti posebnega inštituta za revizijo uporabe evropskih sredstev. Zato smo se odločili, da za to ne bo odgovorno ministrstvo za finance, ampak e, e, nacionalni revizorski organ. Seveda nad tem niso bili navdušeni. Ampak mislim, da se je to izkazalo e, za dobro odločitev in sistem revizij v Litvi je predvsej dober. Od leta 2010 do 2014 je stopnja napak pri uporabi sredstev iz evropskih strukturnih skladov upadla iz 1,9 na nič cela 4. Mislim, da je to zelo, zelo pomemben dosežek. poleg tega ne morem eh, izpustiti tudi eh, davčne eh, discipline. Tudi na tem področju smo uspešno opravili vse eno nalogo in sicer v sodelovanju z Inštitutom za revizijo. In sicer smo temu inštitutu dali še status davčnega svetovalnega odbora številne države so se odločile za ustanovitev uh, posebnega davčnega odbora, ampak v Litvi sem jaz dal pobudo, da uh, bi uh, imeli uh, inštitut na visoki ravni, ki bo uh, del ustave in ki bo odgovoren za to zelo, zelo pomembno nalogo. Torej, mislim, da smo bili uspešni. Naj na kratko predstavim tudi svoje evropske izkušnje. drugem, uh, drugi polovici leta 2013 je Litva predsedovala Evropskemu svetu, bil sem uh, predsedujoči uh, eh, ECOFIN-u, uh, kohezijska politika, večletni finančni okvir. Uh, To so bile nekatere teme, ki smo jih obravnavali mislim, da imam že kar dobre izkušnje pri sodelovanju z evropskimi inštitucijami in pa državami članicami. Tudi z Evropskim parlamentom, kajti eh, v Evropskem parlamentu smo zelo dobro sodelovali z odborom Eko neodvisnost. Neodvisnost je temeljno načelo uh, vsakega revizorja, seveda pa je to tudi uh, eno izmed eh, temeljnih načel Evropskega računskega sodišča. Zelo dolgo sem razmišljal o tem, kako naj vam zagotovim, da bom lahko neodvisen. Jaz bi rekel takole. Moja ideologija je sestavljena iz treh delov. Prvi del je znanstveni in izhaja iz eh, kvantumske fizike. Neodvisna presoja in pristop, ki temelji na dokazih, eh, to je nekako v meni, temu se ne morem odreči. Potem pa imam tudi eh, pravno znanje eh, z Univerze v Vilni, kjer sem študiral in najpomembnejšo načelo, eh, načelo, ki je meni najljubše, je načelo enakopravne obravnave. In to načelo mi je močno pomagalo, ko sem eh, snoval eh, sistem pobiranja davkov v Litvi. Ukrepe, ki so bili sprejeni, sprejeti v času Eh, mojega vodstva eh, so eh, enako obravnavali vse davkoplačevalce, obrodili so dobre sadove in situacija je trenutno v Litvi na davčnem področju zelo dobra. In potem je tukaj še Tretja sestavina in tretja komponenta. Zelo rad proaktivno rešujem probleme. Eh, ne želim čakati, ampak želim problem, ki se pojavi, rešiti. Torej, mislim, da so to dobri temelji za neodvisno delovanje v eh, Evropskem računskem sodišču. Zmeraj eh, delujem na osnovi svojega profesionalizma, zelo dobro sem obdržal svojo integriteto in minister za finance. Eh, je vedno eh, zelo posebna vrsta ministra, ki vedno potrebuje ne le neodvisnost, eh, ampak tudi dobro presojo, da lahko uravnoteži različne interese. Nepristranskost, tega sem se naučil v Ekofinu, je zelo pomembna in lahko pomaga pri dosegi soglasja. Torej, Še nekaj besed o Evropskem računskem sodišču. Eh, vprašal sem se, kaj bi vam lahko povedal, kaj eh, lahko dosežem na Evropskem računskem sodišču kot eden med 28. Eh, želim okrepiti vpliv Evropskega računskega sodišča, kako vsega, Eh, z dodatnimi revizijami, z nadzorom eh, izvajanja eh, priporočil. V Litvi imamo zelo dober sistem in te izkušnje bi bilo mogoče dobro prenesti na evropsko raven. Sodelovanje. Sodelovanje z različnimi inštitucijami, s parlamentom, z odborom za proračunski nadzor, recimo, pa tudi z drugimi odbori v Evropskem parlamentu, z komisijo. mislim, eh, da še zmeraj nimamo dovolj sodelovanja z svetom, mogoče bi lahko vi pri tem pomagali. Eh, všeč mi je timsko delo, ampak eh, pravzaprav verjamem tudi v neodvisne pobude in skušal bom storiti vse, kar je v moji moči, da bi svoje izkušnje in svoje znanje Eh, svoje specifične izkušnje uložil v Evropsko računsko sodišče, da bi s tem zagotovil dodano vrednost in eh, da bi si prizadeval za resničitev evropskih idej, evropskih interesov in da bi deloval v eh, koristi evropskih državljanov. Ena izmed zelo pomembnih izkušenj v mojem življenju je eh, pomen eh, demokratične verodostojnosti ne le inštitucij, ampak tudi posameznikov. Mene ni imenovala eh, litovska država, ampak vlada in pa predsednik in litovski parlament je glasoval za mojo kandidaturo na plenarnem zasedanju. Sedaj, dragi člani, pa vas prosim za vašo podporo, za podporo Evropskega parlamenta. Kaj ti to podporo močno potrebujem? kajti eh, to bo pomenilo demokratično verodostojnost eh, mojih dejanj in seveda bo to ukrepilo tudi demokratično verodostojnost eh, Evropskega računskega sodišča. Obljubim vam, da bom trdo delal, da bi zaščitil evropske interese, evropsko pravo, evropske splošne interese in upam, da bomo skupaj lahko izboljšali Evropo. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Lepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Bili bi prvi politik, ki eh, bi govorili o sebi, kot da se ne poznate dovolj dobro. Kolega Štas bo prvi na vrsti. Lepa za vaš eh, uvod. Pri, v vašem življenju sem prebral, da ste opravili študij z odliko. In sicer znanstveni študij, kar kaže tudi na znanstveni um in to se kaže tudi v odgovorih, ki ste nam jih eh, podali na vprašanja. Mm, Ko sem kot eh, poročevalec in kot predstavnik zelenih, kot poročevalec eh, bi vam rad postavil vprašanje glede možnosti, da Evropski parlament in ta odbor na plenarnem zasedanju odloči negativno vaši kandidaturi. Tega vam seveda ne želim, ampak eh, taka možnost seveda obstaja v pisnih odgovorih, ki ste nam jih posredovali in za katera se vam prisrčno zahvaljujem. Ste na naše vprašanje. kaj bi bilo, če parlament ne podpre vaše kandidature, ali boste jo umaknili. Tukaj ste odgovorili, mislim, da pravilno, da se vam zdi demokratična legitimnost zelo pomembna in da računate na podporo Evropskega parlamenta. Pravite pa tudi, da. bi umaknili kandidaturo in bi je um, umik eh, predlažili vaši vladi. To je zelo spodbudno, to so povedali tudi eh, drugi kandidati. In vlada potem preveri to, ta predlog. <clears throat> Če bi bila vaša ocena negativna, boste omaknili eh, kandidaturo, ne da bi prepuščali odločitev vlade, bi bili pripravljeni iti tako daleč. In eh, drugič, v preteklosti ste delali tudi pri Evropski investicijski banki, kar je za nas zanimivo. Evropski parlament eh, je, zelo sodeluje z Evropsko investicijsko banko, z njimi imamo tudi veliko stikov, upravljamo eh, veliko izmenjave mnen. Kaj bi rekli na osnovi svojih izkušenj iz Evropske investicijske banke? Mogoče lahko z nekaj besedami odgovorite. Ali vidite neko možnost, da bi Evropsko računsko sodišče preučilo politiko financiranja Evropske investicijske banke. Pri tem bi jo postavil še vprašanje kot eh, predstavnik zelenih. V naši politični skupini, kot tudi drugih, se ukvarjamo z trijemi e – ekologija, ekonomija in etika. Gre torej za postopke in evalvacijo postopkov. Mislim, da imate na tem področju dobre zamisli lahko mogoče eh, glede tega še eh, nekaj poveste, nekaj minut, tako da bi dobili še boljši pogled v vaš način razmišljanja. Hvala lepa, izvolite. Thank you, Mr. Rapporteur. Hvala, gospod poročevalec. Postavili ste zelo jasno vprašanje in tako bom lahko na nje konkretno odgovoril, še vedno zaupam v podporo Evropskega parlamenta. In to podporo nujno potrebujem, če hočemo učinkovito delati. Načelo demokratične legitimnosti je načelo, na katerem temelji Evropsko računsko sodišče kot institucija ki se imenuje po zelo zapletenem postopku. Če bo Evropski parlament podal negativno mnenje, bo moral sprejeti korake za omik kandidature in jo predložiti nacionalni vladi. Drugače si ne morem predstavljati nekih dobrih odnosov med menoj, ki bo morda tudi pripravil kakšno poročilo. Ne samo z odborom za nadzor proračuna, temveč tudi z drugimi odbori. Člani Evropske rečinskega sodišča bi morali biti pogostejši gostje v Evropskem parlamentu. To je torej jasno stališče. Kaj zadeva Evropsko investicijsko banko? To je banka. in njene dejavnosti so zelo specifične narave. Zato je revidiranje Evropske investicijske banke in določeni postopki v Evropske investicijske banki urejajo posebna postopkovna pravila odnosov med inštitucijami Evropske investicijske banko in Evropskem računskim središčem. Evropsko računsko sodišče, ki tesno sodeluje z Evropskim parlamentom, mora prisluhniti vašim eh, zamislim in mnenjem. In mislim, da bi morali skupaj poskušati rešiti te težave v najboljšem interesu evropskih takoplačevalcev in banke, EIB, ki ima seveda svoje manjšne poslovne skrivnosti, ki jih je treba seveda tudi spoštovati. Mislim, da lahko napredujemo. Epsi se pred kratkim pojavil kot entiteta. In mislim, da bi lahko določene vidike še izboljšali, ko gre za vsega revidiranje in posredovanje informacij evropskim institucijam, vključno z Evropskim parlamentom, ki je bilo zelo aktiven pri sprejemanju te zakonodaje. Kar zadeva etiko, tudi 4., 5. in 6. EJA, kot dopolnilo deklaracije z Lime glede tega, kaj naj bi bile naloge revizorjev. Veiklos auditas. Uh, performance audit. <laughs> I'm losing words. I'm, I'm sorry. Malce mi zmanjkuje eh, besed, angliščina ni uh, moj materin eh, jezik. Tukaj ne gre samo za razširitev teh EU, ko gre za očinkovito revidiranje v smislu Limske eh, deklaracije, ampak gre tudi za izvanje politik. Če govorimo samo o Evropski uniji, je Evropsko računsko sodišče vključeno v aktivnosti, ki potekajo znotraj Evropske unije. Vključ vključeno s horizontalni prioritet v eh, samo revizijo je ključnega pomena. In tukaj ne gre samo za ekologijo ali etiko, ampak tudi recimo za vprašanja zdravstva. To je eno od vprašanj, ki niso pod nadzorom evropskih institucij zaradi subsidijarnosti. Tukaj treba upoštevati tudi socialne neenakosti. Zato mislim, da bi te horizontalne prioritete morali še dodatno vključiti. Se bodo potem revizije Evropskega računskega sodišča bistveno bolj kvalitetne. Kolega Hejs. Hvala lepa. Moram povedati, da sva se že srečala v preteklosti bil sem namestnik graškega ministra v, na Irskem in spomnim se zadnjega predsedovanja eh, Litve, Ekofin eh, za šest mesecev, tam ste predsedovali. Spomnim se tudi Ekofina, ki smo ga imeli v Vilni in kako ste opravili s tem. Mislim, da ste eh, bili tudi na visokih položajih na različnih področjih v vaši državi. Imam samo tri vprašanja za vas na katere bi vas prosil, da odgovorite. Pripravili ste pisne odgovore za odbor, kjer ste napisali, da če bo kandidatura sprijeta, boste postali polnopravni član Evropskega računskega sodišča. Se boste odpovedali vsem političnim funkcijam v državi in ali se bo ste zavezali za to, da boste oddelali celoten eh, mandat eh, šestih letih. Mnogi namreč niso do konca opravili svojega mandata, ker so se pojavile druge boljše poklicne možnosti. Zato je moje vprašanje, da ali boste izpolnili celoten šestletni mandat. Pri drugi zadevi ste jasno povedali, da nimate uh, specifičnih izkušenj z samimi revizijami, da imate izkušnje iz finančnega minister, ministerstva. In eh, dejali ste, da je potrebno srednji sistem eh, upravljanja in nadzora nad sredstvi Evropske unije. Sprašujem se, ali je bila to vaša pobuda ali je bilo to nekaj, za kar se je vaša vlada odločila, da bo izvedla in eh, kakšne izkušnje imate iz eh, dela na tem področju, s to, kar zadeva eh, financiranje z evropskimi sredstvi. Kakšne izkušnje glede tega lahko prinesete v Evropsko računsko sodišče? Evropsko računsko sodišče je tisto telo, ki skrbi za ustrezno, za nadzor nad ustrezno uporabo sredstev davkoplačevalcev. Če ohranjate odnos z nami, našim odborom in tudi z drugimi odbori v Evropskem parlamentu, je to pomembno. Dejali ste tudi, da si želite eh, okrepiti vpliv poročil IRS-a. Pogosto eh, sodišča niso zelo konkretna, eh, ne kažejo s prstom na nekoga, ampak so precej posplošena, Če boste torej postali član Evropske računske sodišča, ali menite, da bi morali sklepi zajemati več eh, konkretnih podatkov o državah članicah, tako da bomo imeli primere dobre in slabe prakse iz držav Evropske unije? Hvala lepa, kolega Balčitis. Hvala lepa. Ni mi lahko na ne spregovoriti, ker kandidata zelo dobro poznam. Gospoda Sačusa poznam zelo dobro, zdaj je tukaj kot kandidat za člana Evropskega računskega sodišča. Gospod Sačus je že predstavil svoje izkušnje in delo, ki ga je upravljal v svoji preteklosti. Lahko zagotovim, da bi bil попал член Европска рачунска съдища, Vse se je pripravljen spopasti z analizo zelo težavnih eh, računskih eh, operacij. Meni je bil popoln asistent, eh, pomagal mi je pri določenih predlogih, ki sem jih pripravljal. Vedno pa je bil tudi optimističen, kar nam pogosto manjka. Zato Rimentas, upam, da bo tvoja kandidatura podprta in da bo tvoja predstavitev tukaj pokazala, da imaš dovolj izkušenj za upravljanje tega dela. Ker pa zadeva vprašanja, ki bi jih lahko postavil. Seveda ne bi bilo pametno postaviti več vprašanj. Naj le povem. da bom sam in pa tudi odbor, v katerem delam že sedem let. Odkril kar nekaj primerov, ko se Evropska sredstva niso zelo dobro porabljala in to poskušamo rešiti. Zato eh, ti želim, da tukaj prevzameš osebno pobudo. Upam, da če boš izbran za kandidata, da se boš lotil tega eh, problema in pripravi konkretne predloge za naš odbor, da boš lahko predstavil, kdaj in kako naj bi države posedovale informacije glede porabe evropskih sredstev. Mislim, da ti bodo pri tem zelo pomagali tvoje izkušnje. Poročila bo dogotovo bolj eh, enostavna in eh, mnenja zelo jasno. povedana, tako da sem pripričan, da bo glasovanje o tvoji kandidaturi pozitivno v svoji politični karieri. Si že dokazal, da znaš rešiti mnoge probleme. Sigmanta, vedno se sprašujem. Glede energije energičnosti teh kandidatov. Eh, ko so kandidati za člane, so zelo polni energije, ko pa predstavljajo svoje mnenja, se ta energija nekam izgubi. Zgleda, da delo pobere vso energijo. Eh, eh, Gospod Flanagan, dejali ste, da se živčni, meni pa dajete vtis, da nikoli niste bili živčni, ker se, ker mogoče tudi samo dobro odigrano. Govorili ste o eni nalogi, ki je treba izpolniti monetarno unijo, dejali ste, kako ste nepristranski in gledate naprej. To je ključnega pomena pri tem, ko pregledujete, kako je bil denar porabljen. Dejali ste, da ste kvantni fizik, če se ne motim. To je povezano z raketno fiziko, kvantno fiziko, o čemer vsi govorijo eh, post festivom. Eh. Vaš poklic oziroma izobrazba kaže, da ste dokaj inteligentni. Dali ste tudi, da boste sprejemali neodvisna mnenja. Ko ste se odločali o pristopu evroobmočju vaše države, ste gotovili, da je pet držav evroobmočja bankrotirala praktično v tem eh, času in da se je povečala zadolženost v primerjavi z BDP-ja in da so se poslabšala situacija glede zdravstvenih socialnih eh, storitev, bančništva, socialnih eh, razlik in tako naprej. Eh, zakaj je bila sprejeta ta odločitev? Zaradi logike, vse ste dejali, da ste logični, ali pa zaradi strahu? Če vaša država ne bi šla vse globje v Evropsko unijo, bi lahko to na njo eksistencialno vplivalo. Dejali ste, da je monetarna unija eh, dosežek in eh, to je nekaj, zaradi česar nekoliko dvomim vašo moč presoje. Če mi lahko odgovorite na vprašanje, bom zelo hvaležen. Gospod Stahovski. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Končno sem na vrsti tudi jaz. Gospod minister. Tri vprašanja bi vam postavil ste finančni minister. Kot finančni minister eh, ste našli prav gotovo veliko prijateljev med drugimi finančnimi ministri. Kako je z konfliktom interesom? Zdaj boste na drugi strani. Zdaj boste morali kritizirati države članice. Ko se bo pojavili problemi, ker države članice tega ali onega ne bodo ustrezno izpolnjevali kako lahko zagotovite, da boste ostali neodvisni in da boste nepristransko upravljali eh, funkcije revizorja. In še eno vprašanje, prosim eh, za konkreten odgovor. Govorili ste o konkretnih izkušnjah eh, z revizijami. Jih lahko natančno predstavite? In še eno vprašanje. Ko se potegujete za to funkcijo, ko ste začeli potegovati za to funkcijo, so se pojavili le novice o tem, da vas manipulirajo. Lahko javno izjavite, da v vašem življenju ni mogoče najti ničesar, kar bi vas lahko diskvalificirajo kot kandidata za člana Evropskega računskega sodišča gospa Ela Sinder. Hvala, gospa predsednica. Mm, tudi sama bi pozdravila kandidata in pridružila bi se tudi željam predsednice eh, glede energije. Računsko sodišče je sodišče z veliko energijo. Eh, kandidati, veliko zbornicami, eh, tam imamo posameznike iz vseh držav članic in na ta način so države dobro zastopane, ampak hkrati se zaradi tega soočamo s problemi. Kot je povedal gospod Ždehovski, eh, sodniki na nek način zastopajo tudi svojo državo. In prosila bi, če nam lahko razložite naslednje. V svoji državi ste vzpostavili številne postopke nadzora, eh, evropeizirali ste mm, ta področja, finančna področja in sodelovali tudi s svetom ECOFIN. Mm, poleg tega ste bili povezani z bankami, ki so bile tudi odgovorne za gospodarsko krizo. Mislim, da so zato vaše izkušnje lahko zelo pomembne. No, kar se tiče računskega sodišča, pa bi vprašala naslednje. E, rekli ste, da eh, se niste soočali z razrešnico. Eh, zdaj poteka v računskem sodišču postopek glede izvajanja evropskega proračuna, eh, torej da ne bi predstavljali več samo številk, ki jih lahko vsak interpretira po svoje, ampak da bi bil proračun bolj usmerjen v rezultate. In v zvezi s tem nadzorom nad rezultati oziroma revizijo rezultatov me zanima, kakšno je vaše mnenje kakšne kazalnike naj bi imeli. Zdaj razpravljamo o tem s komisijo. Poleg tega računsko sodišče predstavlja zelo pomemben organ in za nas bi bilo ključnega pomena, da bi prišlo do soglasja v zvezi s kazalniki. Na podlagi kakšnih kazalnikov bo proračun revidiran v prihodnje. Zelo bi si želeli, da bi bili ti kazalniki predmet nekega soglasja. Zanima me, kakšne so vaše dosedanje izkušnje v zvezi s tem. Področje je zelo zapleteno. V nemškem primeru smo bili priča določenim težavam, ampak zdaj poteka torej ta razprava in eh, zanimajo me vaše izkušnje na tem področju. Kako bi vi lahko pri tem pomagali? Hvala. <laughs> Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. Veliko vprašanj ste mi zastavili. Naj začnem. Z vprašanje gospoda Hejsa. Seveda se bom umaknil vseh političnih eh, funkcij, saj pa polnoma razumem, da ta nov korak v moji karjeri pomeni, da moram spremeniti življenje. Ne gre samo za selitev iz eh, Litve, iz okolja, v katerem sem se rodil in odrašal in delal dolga leta. Eh, ne gre samo za selitev z družino v Luksemburg temveč eh, to pomeni popolno spremembo mojega življenja. In na to sem pripravljen. Pripravljen sem spremeniti način življenja, način dela. Zato sem pripravljen eh, posvetiti vse svoje moči delo v tem mandatu. Seveda ne moram obljubiti, da bom ostal vseh šest eh, let, ker se lahko v življenju zgodijo stvari, na katere nimamo vpliva. Ampak upajmo, da mi bo uspelo. Kar zadeva izkušnje z revizijami, nimam eh, neposrednih izkušenj z revidiranjem, vendar pa sem bil odeležen pri vzpostavitvi zelo zapletenega sistema ki vključuje notranjo nadzoro, notranjo revizijo, notranjo revizijo za nadzor uporabe evropskih eh, sredstev in vzpostavitev nacionalnega revizijskega urada v eh, Litvi. To se pravi, da sem bil vključen v ureditev organizacije in odnosov med posameznimi organi pri izvajanju teh nalog. Moral sem se spoznati na zadeve. Seveda pa sem tudi pripravljen zapolniti, zapolniti luknje v svoji izobrazbi. Mm, tukaj mm, lahko najdem zelo zanimive konceptualne zadeve, naprimer nov tip eh, revizije, to je strateška revizija, naprimer eh, revizije, pokrajinske revizije, dve že imamo, eno še bomo dobili mogoče. Tukaj gre tudi za odnose med, med ex ante in ex post revizijami. Vse to je povezano z tem, kako porabljamo evropski denar. Veliko svojega znanja in a, svoje energije sem vložil v spostavitev tega sistema. Seveda ne morem reči, da sem vse naredil sam. Eh, moram povedati, da sem timski človek, rad delam v ekipi, kajti potem so rezultati vedno boljši. Eh, vprašanje, ki ste ga postavili vi in pa gospod Balčitis, kar zadeva eh, podatke o državah, specifični podatke o državah in primerjave različnimi državami članicami v različnih institucijah, tudi v Evropskem parlamentu. To se vnaša tudi na vprašanje, ki ga je postavila gospa Jana Sender glede indikatorjev. Seveda moramo spostaviti nek skupen jezik, nek glosar eh, kazalnikov, indikatorjev. Mogoče smo prve korake že naredili iznotraj evropskega semestra, tako smo vzpostavili makrofinančne indikatorje, na osnovi katerih se države članice ocenjujejo in točkujejo z makroekonomskega vidika. Mislim, da bi morali to razširiti. Ne bi sicer predlagal, da uporabimo eh, postopek za, v primeru makroekonomskih eh, neravnovesih, eh, ampak nekaj v smeri tega postopka bi morali oblikovati, kar pa zadeva gospoda Zehovskega. Seveda je veliko finančnih ministrov v Evropski uniji 28 in pa 19 v evroobmočju. Ne morete predstavljati, eh, kako poteka razprave o posameznih problemih. Eh, seveda vsi vzpostavimo prijateljske odnose, ki seveda ostanejo. in s tem, ko imamo prijateljske odnose, lahko pritiskamo na posamezne države. Tega mm, še nimamo veliko pri deljenem upravljanju z evropskimi finančnimi sredstvi. Seveda pa moramo biti zelo previdni pri uporabi eh, teh sredstev. Postavlja se, eh, pojavlja se namične varnost, da bi s tem prizadeli načelo subsidijarnosti. Zato, da bi ustrezno kombinirali vse te zadeve, bomo potrebovali nekaj časa in nekaj dela, ampak nekatere zadeve že potekajo. Makroekonomske neravnovesje in postopek je tam predvidel evropski semester, vključitev socialnih indikatorjev in tako naprej. Mislim, da lahko gremo naprej v tej smeri. In pa pritiske enakih. Bil bi proti temu, da bi izrekali sankcije za države članice. Se bi morali ohraniti Evropsko unijo kot eh, odkrito, prijazno in eh, Evropsko unijo prijateljev iz različnih držav. Gre za unijo, vsi imajo svoje pravice, krati pa imajo vsi tudi svoje dužnosti. Najprej je treba zadevo oceniti, o tem razpravljati. In z nekaj eh, pritiskov med prijatelji bi lahko marsikaj dosegli. Ali se najavno izjavim, da v moji preteklosti ni česar, kar bi oviralo opravljanje dela v Evropskem računskem sodišču nobenih okoliščin prikritih ali odkritih ni, ki bi lahko vplivali na mojo neodvisnost in nepristranskost. Mm, moje finančno stanje je jasno, od leta 2003 je tudi ustrezno prijavljeno v skladu z zakonodajo Litve, ki je bolj stroga kot v marsikateri drugi državi članici Evropske unije. Tako da s tem nima nobenih težav. Če se vrnem, gospa Ajala Sender, 28 kandidatov, ki bi morali biti neodvisni. Če se mi zelo pomembno, da povežemo neodvisnost in odgovornost. Kot jaz razumem svoj položaj kot eh, kandidat eh, imenovan strani, drž, litovske države, to se pravi te največjih, največjih institucij v eh, Litvi, v to najpomembnejšo institucijo Evropskega računskega sodišča, še vedno ostajam odgovoren do moje države, moja odprtost, moje poročanje, moj trud, da ustvarim dobre odnose z mojim parlamentom, pa seveda s parlamenti drugih držav članic, je zame izjemnega pomena. Proračunski postopek na osnovi eh, ocene učinkovitosti, to je zelo zapleteno kot tudi evropski semester. Ko, se z, ko sem se ukvarjal z temi postopki v Litvi, sem ugotovil, da morajo postopki služiti določemu namenu. In najprej moramo razumeti namen, ko imamo namen, potem bomo razumeli, da so določeni postopki nepotrebni. v evropskem proračunskem postopku, v okviru teh, vseh teh proračunskih sredstev Evropske unije, eh, potrebujemo več jasnosti in eh, zelo se veselim sodelovanja z eh, tem odborom pri obravnavanju tovrstnih vprašanj. Ne morem reči, da smo v Litvi precej dlje, imamo iste težave imamo pa boljše rezultate za uporabo eh, proračunskih sredstva Evropske unije kot za eh, proračunska sredstva države Litve. In zdaj odgovori na vprašanje gospoda Flanagana. Eh, naše članstvo v evromočju, mi smo majhna država, od 2. februarja 2002, torej 13 let, je za našo malo valuto obstajalo veliko tveganje, tveganje devalvacije. In to je za nas velik doseček. Seveda so tukaj problemi, krize, ampak eh, seveda ti se morate, da so vse krize v evroobmočju rešene in reševane. Zdaj še imamo eno krizo, ki jo rešujemo in jo bomo rešili. To samo pomeni, eh, da je evroobmočje močno in ne da je šipko. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Se bi morali opraviti evalvacijo za zaprtimi vrati, če želite. Si želi katera od vojnični skupin presojo za zaprtimi vrati?